Rad bi obvestil parlament, da skladno s pravilom 216 četrtim odstavkov ni bilo nobenih zahtev, da bi glasovali o korigindumih, ki so bili napovedni včeraj o petih popovdne. Tako da so korigindumi sprejeti. Sedaj pa gremo na glasovanje.